parlamentu, v katerem sedijo uh, polnopravno ter uživajo vse pravice v skladu s pogoji, ki jih predvideva poslovnik. Eh, na sestanku 19. junija 2017 je odbor za pravne zadeve preveril pooblastila gospoda Tjerija Kornijeja in gospe Patricija Lalond in je soglasno predlagal naj se njuna mandata potrdita.